ki so ga na to pripadniki policijskih vrst ubili. Ne vemo še, ali je bil to teroristični napad ali ne. Vsekakor pa stojimo ob strani kraljevini Belgiji, belgijskim državljanom ter družinam teh dveh belgijskih policajev, ki sta bila danes dopoldne ubita v Ležu um, poslali bomo tudi sožalje. Ja. In zahvaljujem se za to tudi gvinejskemu predsedniku. Vsekakor, čeprav še ne vemo, ali je to bil terorizem ali ne, je šlo za nerazumljivo eh, dejanje nasilja. Dragi kolegi, z veseljem pa sedaj eh, izrekam dobrodošljico predsedniku Gvineje Alfa Kondiju. Vi ste že tretji predsednik katere afriških držav, ki, smo, ki ga sprejemamo letos tukaj.